nobenih pripomb, veljajo ta imenovanja za potrjena. Na zadnji seji 15. aprila sem vas opozoril o tolmačenju priloge 16 odbora za ustavne zadeve ker eh, v določenem roku ni bilo podanih nobenih eh, pripomp, velja eh, to tolmačenje v skladu z 226. členom tretjim odstavkom za sprejeto. Pristojni odbori so podali popravke k štirim besedilom, ki jih je sprejel Evropski parlament v skladu z členom 231.4 veljajo ti popravki za sprejete, razen eh, če eh, bo v 24 urah po objavi katere izmed poslanskih skupin podala pripombe ali pa bo eh, pripombe podalo vsaj 40 poslancev. V sredo bom skupaj z predsednikom sveta podpisal 12 zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v eh, običajnem zakonodajnem eh, postopku in eh, naslavi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku te seje. V skladu s 149. členom poslovnika eh, smo eh, vam posredovali eh, osnutek